vas za trenutek vaše pozornosti. Imam kratko sporočilo. Gospe in gospodje, trenutno je prišlo do zaostritve situacije v Alžiriji. Situacija se je dramatično zaostrila. Algerijska vojska se je znašla na mestu, kjer je oborožena islamska vojska in namasa zajela evropske talce. Sam zelo ostro obsojam zajem oziroma talce v rokah te teroristične skupine. Eden izmed britanskih državljanov je umrl, je bil ubit in uh, zato želim izraziti vse moje sožalje družini te osebe in vsem drugim družinam talcem želim izraziti našo solidarnost. Zaupamo v to, da bodo alžirska uh, alžirske oblasti naredile vse, kar je potrebno za to, da bodo osvobodile te talce. Napad na alžirskem teritoriju kaže na to, kako uh, napeta je varnostna situacija v Zahelu. Obstaja velika grožnja strani uh, džidahistov. To ni samo grožnja za to regijo, ampak predstavlja tudi regijo za Evropsko unijo. To lahko ogrozi mir v celotnem sredozemskem območju v imenu Evropskega parlamenta upam na to, da se bo vse skupaj končalo oziroma rešilo na miroljuben način in da ne bo dodatnih žrtev. V skladu z